very uninteresting. <laughs> okay, dear colleagues, welcome. Dragi kolegi, dobrodošli. Dobro jutro. Lahko začnemo z šesto točko na našem dnevnem redu. Gre za pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Kot veste, je to za nas eh, izjemno pomembna tema. Eh, zelo resno jemljemo nalogo eh, Evropskega parlamenta pri nadzoru delegiranih aktov in danes bomo razpravljali o zelo pomembni temi. Pozdravljam gospoda Bernardina, direktorja EOPE. Eh, in pa um, direktorja GD Fismas. Naša današnja tema uh, je paketno naložbeno zavarovanje in še prav posebej regulativni tehnični standardi. Po javnem posvetu pričakujemo, eh, da eh, bodo eh, ti regulativni tehnični standardi predloženi do konca marca. Seveda vas ni potrebno posebej opozarjati na to, kako zelo pomembni so ti tehnični standardi za boljšo zaščito vlagateljev na evropskem finančnem trgu. Torej, to je zelo pomemben del eh, naše nove zakonodaje in o tem bomo razpravljali. Eh, s predstavitvijo bo začel eh, gospod Bernardino, poročevalka Prvanž Beres, nažalost ne more biti z nami, ampak bo ustrezno zastopana. Torej, najprej dajem besedo. Eh, Gabrielu Bernardino in gospodu Getnerju za uvodno izjavo. Prosim, ne več kot eh, deset minut. Eh, Gabriel, beseda je vaša. Najlepša hvala. Hvala lepa za povabilo. Seveda je za nas eh, zelo pomembno, da smo danes eh, tukaj in da bomo razpravljali o tej pomembni eh, temi pripsa oziroma paketnega naložbenega zavarovanja. Kot veste, so regulativni tehnični standardi izjemno pomembni za varstvo potrošnikov in o, na tem področju delamo že od leta 2012. Posvetovali smo se z različnimi deležniki, z akademiki, predstavniki potrošnikov in eh, izvedenci eh, iz industrijskega področja. Poleg tega eh, smo se uprli tudi na študije, ki jih je upravila Evropska komisija in pa na, na svete skupine izvedencev. Sedaj smo v zaključni fazi namreč eh, pripravili smo eh, posvetovalni dokument eh, o osnutku regulativnih, regulativnih tehničnih standardov in sicer konec januarja. Prejeli smo več kot 100 obsežnih odgovorov. Gre za vprašanje, kako uh, zagotoviti, da bodo regulativni tehnični standardi ustrezali različnim vrstam eh, paketnega naložbenega zavarovanja. Poleg tega eh, smo si ogledali prednosti in slabosti tega sistema. Seveda pa je še nekaj elementov, kjer eh, ustrezno ravnotežje ni upoštevano, vendar pa se moramo zavedati, da lahkih odgovorov na tem področju preprosto ni. Sedaj se ukvarjamo predvsem z izvajanjem in zastavljanjem rokov. Eh, številni eh, predstavniki industrije so izrazili svojo zaskrbljenost eh, glede datuma, ko naj bi ta dokument stopil v veljavo in to je 31. december 2016. Takrat naj bi bili predstavljeni dokumenti z zaključnimi informacijami. Seveda se zavedamo, da bo mogoče prišlo do zaostanka. Eh, potrebujemo vsaj devet mesecev za ustrezno izvajanje. ESA bo predstavila osnutek regulativnih tehničnih standardov, o katerih eh, so se eh, dogovorili tudi nacionalni nadzorni organi in sicer 31. marca. Seveda pa razumemo tudi zaskrbljenost predstavnikov eh, industrije. Veliko je namreč tehničnih izzivov, potrebno pa bo posodobiti tudi sisteme informacijske tehnologije. Povedal bom nekaj besed o dokumentih z zaključnimi informacijami. Potem pa bom spregovoril o posvetovalnem sistemu. Najprej eh, tveganje. Tveganje je eden izmed ključnih kazalnikov v dokumentih z zaključnimi informacijami. Eh, pri tem upoštevamo predvsem povratne informacije, ki smo jih prejeli strani eh, potrošnikov. Eh, uporabljali eh, bomo enotno eh, lestvico in poskrbeli bomo za preprosto predstavitev, čeprav je metodologija izjemno zapletena. Imeli bomo predvsem kvantitativne podatke, vendar pa tudi nekatere kvalitativne podatke. Pri tem je potrebno upoštevati različne vrste naložbenega paketnega zavarovanja. Eh, poleg tega eh, bomo eh, upoštevali tveganje pri zapletenih produktih, pa tudi pri preprostejših produktih, kot so dolgoročni skladi. Sedaj se ukvarjamo z podrobnostmi in potrebno je zagotoviti ustrezno ravnotežje med različnimi produkti, hkrati pa moramo odgovoriti tudi na pričakovanja potrošnikov. Potrebno je oceniti tudi kreditno tveganje različnih vrst eh, paketnega naložbenega zavarovanja. Mislim, da, te, da se bomo s temi izzivi uspešno soočili v naslednjih dneh. Eh, dobiček, potencijalni dobiček eh, je v povezavi z tveganjem eden izmed bistvenih elementov in mora biti vključen v dokumente z zaključnimi informacijami. Pregledali smo različne vrste pristopov, eh, informacije, ki smo jih dobili strani potrošnikov, eh, so pokazale, da potrošniki ne razumejo dobro napovedi o eh, dobičku. E, in zato smo se osredotočili na pristop kaj če. E, in prepustili eh, smo ponudnikom eh, teh eh, proizvodov, da predstavijo zgolj smotrne in pa utemeljene možnosti. Povezali smo napovedi z tveganjem za paketno naložbeno zavarovanje. Eh, na ta način bomo bolje povezali tveganje z možnim dobičkom v eh, prihodnosti. Poleg tega smo vse skupaj povezali tudi eh, z primeri iz preteklosti. Poleg tega smo pozvali nekatere deležnike, da upoštevajo tudi možnost najboljšega možnega dobička v prihodnosti. Vendar pa morajo zmeraj biti predstavljen realističen dobiček, eh, vključno z stroški. Sedaj pa k stroškom. Vemo, da številni potrošniki eh, ne posvečajo dovolj pozornosti stroškom, eh, ko se odločajo za naložbe. Poleg tega se srečujejo z velikimi izzivi, ko primerjajo stroške različnih proizvodov z različnimi stroškovnimi strukturami. Zato smo skušali pripraviti eh, primerjave eh, med različnimi eh, proizvodi paketnega naložbenega zavarovanja. Pripravili smo primerjavo eksplicitnih in implicitnih stroškov. Pomembno je tudi zajeti enkratne stroške ob vstopu v schemo in pa stroške, ki se pojavljajo kasneje. Poleg tega smo pripravili metodo, ki temelji eh, na odstotkih. Eh, na ta način eh, lažje izvedemo primerjave. Poleg tega smo uporabili tudi tehniko, ki zagotavlja lažjo primerljivost med različnimi stroškovnimi strukturami. S tem bomo zagotovili večjo preglednost in boljšo primerjavo med različnimi proizvodi. Eh, naša analiza nam je pomagala eh, pri eh, dokončni pripravi tega pristopa. Vseeno pa bomo še morali razjasniti določene elemente, predvsem kar zadeva metodologijo in pa stroške transakcij. Na ta način bomo zagotovili jasno predstavitev stroškov za potrošnike. Prepričan sem, eh, da bodo dokumenti z zaključnimi informacijami zagotovili večjo preglednost. Eh, na ta način bomo lažje predstavili transakcijske stroške, stroške strukturiranih proizvodov in stroške eh, za zavarovalne naložbene proizvode. To so dobri temeli za prihodnost in to je bil moj kratek uvod, sedaj pa seveda pričakujem tudi vaše prispevke na to temo. Hvala lepa. Eh, sedaj pa Sven Getner. Eh, najlepša hvala, gospod eh, predsednik, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje, hvala lepa, da ste me povabili v Evropski parlament. Zelo cenimo vaše sodelovanje na tem področju in pa priložnost, da predstavimo končne korake pri izvajanju uredbe paketnega naložbenega zavarovanja. Eh, osredotočil se bom predvsem eh, na časovnico in pa na eh, izvedbeni postopek, z veseljem pa bom odgovoril tudi na druga vprašanja. Dokumenti z zaključnimi informacijami predstavljajo velik korak naprej pri zagotavljanju preglednosti različnih naložbenih proizvodov v različnih sektorjih. Te informacije bodo ključnega pomena za potrošnike. Eh, poleg tega pa bodo dostopne tudi državljanom Evropske unije, zato moramo zagotoviti, da bodo eh, ti dokumenti ustrezno pripravljeni. Eh, vsi deležniki želijo spoštovati zastavljeno časovnico. Komisija sodeluje z tremi agencijami in zagotavlja pravne nasvete v zvezi z tolmačenjem uredbe. Poleg tega eh, pa moramo zagotoviti, da bodo dokumenti z zaključnimi informacijami eh, zares eh, koristni in da jih bodo vlagatelji dobro razumeli. In zaradi tega je potrebno vključiti tudi informacije, ki smo jih pridobili z strani potrošnikov. Evropska komisija bo skušala zagotoviti hitro izvajanje regulativnih tehničnih standardov in sicer še pred poletjem tako eh, da bomo eh, lahko zagotovili tudi dober nadzor z strani sozakonodajalcev. Vem, da nekateri deležniki pravijo, da bo težko izvesti to zakonodajo eh, zaradi izzivov, ki se pojavljajo na področju informacijske tehnologije. Razumemo seveda, da je ta časovnica precej ambiciozno zastavljena. Eh, ampak eh, Evropska komisija bo predložila te regulativne tehnične standarde marca, eh, izvajanje pa naj bi se pričelo 31. decembra 2016, kar pomeni, da bo časa kar precej. Ne bi bilo prav, da pride do zamud pri izvajanju, kajti dokumenti z zaključnimi informacijami so izjemno pomembni za zagotavljanje eh, ustreznih eh, podatkov potrošnikom, eh, ki bodo na ta način lahko sprejeli ustrezne odločitve. Sedaj pa k specifičnim okoljskim in pa družbenim ciljem. Komisar Hill nam je naročil, da predstavimo da pripravimo zahtevo za uh, eh, nasvet eh, z uh, strani uh, ESE. Uh, ampak uh, pri tem moramo upoštevati omejene, omejena sredstva, uh, ki jih imamo na voljo za dokumente z uh, ključnimi informacijami. Tako da bo ta zahteva podana šele, ko uh, bo uh, zaključen predlog v zvezi z dokumenti z ključnimi informacijami. Pri tem je potrebno upoštevati tudi eh, pristojnosti EJOPE e, eh, in pa uredbo o trgih eh, finančnih instrumentov. Te pristojnosti so bile sedaj ločene, kot je to zahteval Evropski parlament. Od 31. decembra 2016 bodo izvedbene pristojnosti v okviru PRIPS-a povsem harmonizirane z drugimi področji. Eh, poleg tega bo PRIPS popolnoma usklajen z uredbo o trgih finančnih instrumentov. Najlepša hvala za vašo pozornost in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja. Najlepša hvala torej tudi komisiji. Sedaj pa bomo pričeli z eh, našo razpravo. Najprej v imenu eh, poročevalke Elisa Ferreira. Najlepša hvala. Gospa Beres se upravičuje, eh, nažalost eh, danes eh, ne more biti z nami, zato bom spregovorila v njenem imenu. Rada bi se zahvalila obema govorcema, ki sta že odgovorila na določena vprašanja, ki smo jih želeli zastaviti. Vendar pa bi bila zelo vesela, če bi lahko nekoliko podrobneje odgovorili na naslednja vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na časovnico javni eh, posvet eh, evropskih nadzornih organov je zaključen in zaradi tega bi eh, radi povdarjali, da je ključnega pomena, da se držimo časovnice. Še prav posebej pa pozdravljamo eh, dejstvo, da sta eh, oba eh, gosta spregovorila o časovnici, še prav posebej eh, pa da sta izpostavila 31. marec. Eh, Direktor EJOPE je to omenil, eh, dejal je tudi, da je ta časovnica usklajena eh, z eh, rokom, ki ga je zastavil Evropski parlament. Na ta način bomo imeli dovolj časa in za priprave bo dovolj časa imela tudi evropska industrija. Sedaj pa k nekaterim specifičnim vprašanjem. Gabriel Bernardino je že izpostavil enega eh, izmed elementov, ki sem ga želela povdariti tudi eh, sama. Namreč, eh, ali so evropski nadzorni organi in pa EOPA pripravljeni na izvajanje primernih scenarijev? V preteklosti smo govorili zgolj uh, o trendih in uh, predstavljali smo zelo optimistične scenarije za prihodnost. Kako uh, torej poskrbeti za realistične scenarije? Gabriel Bernardino je spregovoril o tem. Uh, gre za uh, izvedljivost in pa za zaupanje v napovedi. Torej, eh, tukaj gre za izjemno težaven pristop. Eh, ključnega pomena pri tem je tudi ocena tveganja. Ali bi lahko mogoče nekoliko podrobneje spregovorili o tem? Druga tema, ki sem želela izpostaviti, pa je poteza Evropske komisije, da eh, poteže, poveže direktivo o trgih finančnih instrumentov in pa PRIPS. Mislim, da je to prava poteza ampak to se ne bi smelo nanašati zgolj na regulativne tehnične standarde IOPE, ampak eh, tudi eh, drugih nadzornih organov. In pristojnosti eh, morajo biti izjemno natančno določene. Tretja točka. Eh, potrebujemo ustrezne kazalnike in eh, določitev kazalnikov eh, sama po sebi zagotavlja določene pristojnosti. Gre tudi za vprašanje metodologije pri pripravi kazalnikov. Tukaj je pomembno vlogo igra tudi ocena tveganja. Ali bi lahko mogoče nekoliko več povedali o tehničnih pripravah, ki potekajo eh, na področju kazalnikov, eh, pri čemer seveda ne smemo pozabiti eh, na pomemben pristop, kaj če. Evropska komisija eh, bi naj dala tudi mandat nadzornim organom eh, za oceno različnih eh, možnosti. Potrebno je poskrbeti tudi, da ne bo eh, prekrivanja eh, med paketnim naložbenim zavarovanjem in pa kolektivnimi naložbenimi podjemi. V Evropskem parlamentu smo si močno eh, prizadevali eh, za to, še prav posebej v skupini socialistov in demokratov. In še zadnja točka, obdavčevanje. Obdavčevanje ni bilo vključeno na eh, prvi ravni eh, v paketno naložbeno zavarovanje, je pa ključnega pomena pri eh, sprejemanju naložbenih odločitev. Zaradi tega eh, želimo eh, nekaj informacij o tem, eh, kako to vključiti eh, In v tem trenutku je to vse, kar smo želeli izpostaviti. Seveda pa bi bili zelo veseli, če bi komisija in EOPA lahko eh, predstavili poglobljen pogled na to temo eh, in sicer eh, bi se morali na to bolj osredotočiti, hkrati pa to bolj izpostaviti v dialogu z Evropskim parlamentom. V imenu ELS, gospa Peti Kajnen, hvala lepa obima gostoma za izjemno jasne in natančne informacije. Res je, da smo že prijeli odgovore na določena vprašanja. Ključnega pomena za eh, parlament pa je, da ne pride do zamud eh, pri eh, izvedbi eh, zakonodaje na področju kolektivnega naložbenega zavarovanja, tudi če bi prišlo eh, do zamud pri izvajanju eh, direktive o trgih finančnih instrumentov. Zelo vesela sem, da sta komisija in EOPA povedali, da eh, ne bosta dovolili eh, zamud, eh, da bo eh, ta zakonodaja pravočasno pripravljena. Druga točka, ki sem jo želela izpostaviti, eh, pa eh, so kazalniki tveganja. V naših pogajanjah v Evropskem parlamentu eh, smo že izpostavili, da bo potreben enoten povzetek dejavnikov tveganja, kajti vlagatelji Eh, težko razumejo uh, zapletene predstavitve. Tisti, eh, ki ne razumejo tako dobro teh naložbenih informacij, bi imeli velike težave s primerjavo različnih dejavnikov tveganja, zato potrebujemo enoten povzetek. V prihodnosti se bomo morali k temu še vrniti in se ogledati tudi metodologijo, ki jo nameravamo uporabljati še prav posebej si moramo ogledati, kako je bila ta metodologija pripravljena in poskrbeti moramo tudi za eh, kasnejši pregled, eh, tako da bomo lahko potrdili, da je ta metodologija zares ustreza eh, zastavljenemu cilju. Kar pa zadeva stroške. Smo uh, slišali pozitiven odgovor. Dejali ste, da boste pripravili eh, nekakšne kazalnike, eh, preglednice v zvezi eh, z dejanskim dobičkom. Gre bolj za vprašanje, koliko bodo stroški vplivali na znižanje dobička oziroma donosa. Zanima me tudi kumulativni učinek stroškov to bi bilo lahko ključnega pomena za potrošnike. Moja 91 let stara mama je tudi eh, potrošnica eh, na tem področju, torej eh, zagotoviti moramo, ustrezno predstavitev, tako da bodo vsi potrošniki lahko razumeli eh, dolgoročne eh, stroške in pa dolgoročni donos. Zdaj pa eh, k donosu v preteklosti. Evropski parlament je predstavil izjemno jasno mnenje na tem področju. Posvetovali smo se tudi z različnimi izvedenci. E, torej, donos v preteklosti bi mogoče e, lahko bil e, za, zanimiv za predstavnike industrije, ne pa tudi za e, male potrošnike. Podatki so lahko tudi izjemno zavajojoči. Kaj ti? Če se opiraš eh, na uspešnost eh, v preteklosti, lahko predstaviš tudi napačne podatke, kaj ti eh, zmeraj se lahko odločiš tudi za ukinitev sklada in potem začneš znova, za čimer eh, eh, se lahko izkaže izjemno pozitiven trend, ki pa ne ustreza realistični situaciji. In še ena točka. Obseg. Rada bi vaš eh, končni odgovor tudi glede tega, kaj bo v obsegu um, te zakonodaje. In okoljski standardi, eh, socialni standardi, kako nameravate to povezati z trenutnimi razvojnimi eh, trendi? Eh, ti kazalniki se že uporabljajo v statistikah Eurostata in koristno bi jih bilo uporabiti tudi na tem področju, eh, če jih že uporabljamo kot eh, dejavnike tveganja eh, drugih. Eh, najlepša hvala, hvala lepa za odgovor na vprašanje in zelo eh, žal mi je, da ne bom eh, mogla ostati tukaj, ker imam še druge obveznosti, ampak zagotavljam vam, da si bo moj asistent vse zapisal in mi posredoval vaše odgovore. Najlepša hvala. Gospa Wimberg. Najlepša hvala. Danes bom spregovorila v imenu Seida Kamala, ki se upravičuje, da ne more biti eh, z nami. To so eh, njegove pripombe, ne moje. Glede na to, da bom začela eh, z direktivo o trgih finančnih instrumentov, boste najbrž razumeli, zakaj. Rada bi spregovorila o štirih točkah. Prvič, vpliv zaostankov pri izvajanju direktive o trgih finančnih instrumentov, potem uspešnost v preteklosti. Eh, najprej kar zadeva eh, zamude pri eh, izvedbi direktive o trgih finančnih instrumentov. To bi lahko imelo vpliv ali pa ne na izvajanje zakonodaje z področja paketnega naložbenega zavarovanja. In če bo prišlo do teh zamud, Potrošniki eh, na področju pripsa ne bodo imeli na voljo vseh ustreznih informacij, eh, ki izhajajo iz eh, direktive MIFID 2. Zanima me, kako se namerava komisija spopasti z težavami, ki se bi lahko pojavile v zvezi z tem. Drugič, vključitev pretek, uspešnosti v preteklosti v pripravo scenarijev za prihodnost. Naše stališče je nekoliko drugačno. Eh, zelo veseli smo, da eh, nameravata tako jo, pa kakor tudi komisija, vključiti eh, to uspešnost v preteklosti v pripravo napovedi za prihodnost. Mislim, da je to ključnega pomena. EKR se zauzema za kombiniran pristop. Mislim, da moramo vse upoštevati uh, uspešnost v preteklosti, ne moramo izbirati dejavnikov, uh, ki jih bomo vključili ali pa ne v uh, pripravo analize. Prehajam k tretji točki in sicer gre za različne možnosti ulaganja. PRIPS bi moral postati standardiziran dokument, tako za kolektivne naložbene eh, podjeme, kakor tudi za eh, paketno naložbeno zavarovanje. Do leta 2020 iz, eh, veljajo izjeme za kolektivne naložbene podjeme v prenosljive vrednostne dokumente, instrumente. Um, Kljub temu pa obstaja možnost uh, zagotovitve eh, podatkov eh, v okviru zakonodaje PRIPS eh, in sicer na prostovoljni ravni. Pri tem je potrebno upoštevati tudi možnosti negativnega vpliva na kolektivne naložbene podjeme. Poleg tega pa uh, mislim, da je eh, potrebno natančno razmisliti tudi o tem, katere instrumente bomo vključili v uh, zakonodajo uh, na področju PRIPSA uh, in EKR uh, bi zelo cenila, če bi lahko podali več informacij v zvezi s tem. Liberal Group, Alde. Hvala, Peter Jeck za skupino Alde. Hvala, gospod predsednik. Lahko samo ponovim to, kar je bilo že rečeno v zvezi z večkratnimi naložbenimi opcijami. In tu potrebujemo seveda tudi jasne odgovore v zvezi s ključnimi informacijami in dokumenti, kar zadeva scenariji preteklega razvoja. Vem, da je to v zadnjem mandatu bila pomembna tema. Jaz sem bolj odprt za to možnost seveda, če to ostane nekaj um, enostavnega. Mešanica različnih scena, scenarijev bi lahko bila rešitev vključno s eh, scenariji preteklosti. Hvala. Ne vidim drugih prijav za razpravo oziroma za uh, skupino GUE in za uh, skupino zelenih. Zato lahko nadaljujemo s uh, Catch DI, Markus Ferber. Hvala. Hvala tudi za predstavitev eh, sedanjega stanja. Se opravičujem, da ne govorim angliško, ampak saj imamo dovolj tolmačev v kabinah. Delovni dokument eh, trih eh, nadzornih organov um, v zvezi s tvigani in stroški v dokumentu s ključnimi informacijami sem si natančno ogledal in vam poslal tudi pisne komentarje in na to se želim navezati sedaj. Predvsem indikator kazalnik tveganja je lahko eh, ključna informacija v tem dokumentu. Mnoge študije kažejo, da končni porabnik in za tega gre, eh, eh, težko oceni tveganje finančnih produktov tveganja se ali močno podcenjuje, to je bilo pred letom 2008 ali pa se precenjuje, to je faza, o kateri smo sedaj. Zato je glavno vprašanje, kako omogočiti, usposobiti potrošnika, da sprejme obveščeno odločitev in kakšne kriterije mora izpolniti kazalnik. Kazalnik mora izpolnjevati naslednja merila prvič, kaj je glavna izpoved takšnega kazalnika. Mislim, da naj bi bila ta, kolikšno je celotno tveganje izgube. Zato mora obstajati neka številka in povprečen potrošnik mora to razumeti. Zato sem jaz. Um, um, Zato, da uporabimo listvico od 1 do 100 in ne 1 do 7, tako kot predlagate vi, mora biti primerljiva za različne naložbene razrede ta kazalnik tveganja naj bi bil neodvisen, se pravi ne povezan z izdelkom ali z distribucijo produkta in razen tega naj bi stranka imela možnost, da um, spremlja um, razvoj um, kazalnika tveganja čez daljše uh, obdobje. Um, vemo namreč, da so zasebne stranke bolj dolgoročni vlagatelji in ne kratkoročni vlagatelji in zato naj bi um, imeli možnost spremljati razvoj indikatorja čez neko daljše obdobje. To bi bila dodana vrednost. Vi ste eh, predlagali, da se vključi um, komponenta tveganja trgov, kar pa bolj temelji na volatilnosti trgov, kot pa na možnosti popolne izgube. Eh, kratkoročno je to, možn, je to mogoče zanimivo eh, glede kratkoročnega razvoja borz na borzah, ampak vprašanje je, ali je to za potencijalne stranke pomembno. Isto velja seveda tudi za uh, um, tveganje v zvezi s stroški, to se mi zdi nepregledno. Lestvica od 1 do 7 se mi zdi preveč groba. 14 odstotne spremembe tveganja, mislim, kaj je potem razlika med 3 in 4 ali 1 in 2. In potem ta uh, kazalnik ni nujno neodvisen. Zato sprašujem, ali lahko podprite kazalnike, kot jih predlagam jaz in ali bi jih lahko vključili v svoj predlog. Hvala. Thank you. Nina Gill. Hvala. Nina Gill. Hvala za predstavitev. Strinjam se z vsemi kolegi, ki so rekli, da je to pomemben zakonodajni akt in sicer za varstvo vlagateljev. In, če želimo več vlaganja, predvsem malih vlagateljev, finančne produkte, potem morajo mali vlagatelji zaupati tem produktom. In eh, zato moramo vedeti, kje so eh, tveganja in kje so stroški in kakšna je uspešnost, kakšen je razvoj teh proizvodov. Torej, na prvi ravni smo bili pri tem zelo jasni in zato moramo pravilno zastaviti tudi drugo raven. In, um, zagotoviti moramo, da bodo pravila popolnoma jasna in da bo sektor to zagotovil. Imam pa določene skrbi, eh, kar zadeva različne pristope glede uspešnosti scenarijev torej potencijalni donos produktov. Mislim, da je pristop eh, in če puščamo preveč fleksibilnosti proizvajalcem, da izberejo preveč optimistične scenarije, se moramo vprašati, da je to treba verjetno spremeniti in predvideti bolj preskriptivn pristop pri oblikovanju scenarijev uspešnosti pozdravljam zahtevo v okviru pripa, da eh, je treba razkriti vse pomembne informacije, kajti pogosto eh, gre naprimer za transakcijske stroške, ki so pod vplivom proizvajalca in to potem seveda vpliva na donosnost sklada. Želim vprašati, ali bi bilo možno, da bi eh, ta, to razkritje bilo čim bolj um, um, In da bi, bi bilo mogoče bolje, če uporabimo na mesto odstotkov številke pri prikazu tega. Um, Seveda um, se proizvajalci um, jih skrbijo stroški te um, preglednosti, te uh, transparence. Ampak na vsak način je pomembno, da imamo jasne informacije o stroških. Ne, da bi bilo preveč takih informacij in moramo si ogledati, kako zmanjšati stroške in kako um, um, povečati to proglednost s tem, da podrobno analiziramo različne stroške. Zato, ker je naš glavni namen seveda, da bi pridobili čim več malih vlagateljev, zato, da bi uložili svoja sredstva v finančne produkte. Hvala na ložbene produkte, hvala. Ne vidim drugih prijav za razpravo. Zato dobi besedo spet Gabriel Bernardino. Hvala, gospod predsednik, in hvala eh, za vse pripombe poslank in poslancev. Za nas je na vsak način zelo pomembno, da vodimo današnjo razpravo tako, da vidimo, ki so vaše glavne skrbi. Želim se odzvati na vprašanja eh, in na koncu jih bom potem tudi še enkrat povzil, torej kar zadeva časovnico. Nekateri so to danes omenili. Eh, da sem že kar na začetku zelo jasen. Mi se bomo držali časovnice, to je jasno. Vse eh, je nared na ravni skupnega odbora in seveda tudi trije nadzorni organi so eh, v stanju, da do konca marca posredujejo rezultate svojega dela komisiji. To je naš namen in tega se bomo tudi držali potem, kar zadeva uspešnost in možne scenarije. Več eh, pripomb je bilo v zvezi s tem. Torej, mi um, si o, spremljamo situacijo, kaj bi bilo če in sicer s tremi različnimi scenariji, pri čemer izhajamo iz različnih projekcij za prihodnost in to, uh, torej včasih je to treba še malo izpiliti, uh, v posvetovanju in tudi v današnji razpravi je bilo povedano, da je prekomirna fleksibilnost, da smo ugradili prekomirno fleksibilnost v ta scenarij. To smo sicer upoštevali po teh posvetovanjih in sedaj pripravljamo tri različne vrste scenarijev. In želimo biti tudi malo bolj preskriptivni in um, želimo tudi malo bolj predpisati, kako je treba oblikovati te različne scenarije. To je na vsak način nekaj, kar um, bomo vključili v naš nasvet v zvezi s tem. Potem druga stvar, um, torej najboljša, najboljši performance. Zakaj imamo, zakaj smo mnenja, da ta največja uspešnost eh, ne daje ustreznih informacij za prihodnost in je lahko zavajajoča. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli kombinacijo eh, perspektivnih scenarijev z elementom eh, ne pristranskih informacij o najboljši, najboljšem razvoju določenega produkta ljudje si želijo uh, kazalnike največje uspešnosti. Um, če ta, te informacije ni, so nesrečni, če pa uh, imajo to informacijo, pogosto to ni pravi uh, prikaz donosa, kaj ti treba odšteti stroške in tako naprej. Torej vidimo, da je mogoče, da lahko pride do desinformacije če bi stvar zastavili tako. E, treba je predvsem računati realen donos in na ta način je treba zagotoviti informacije potrošnikom. Želim pa ponovno povdariti, da to mogoče ni bistvena, bistveni element uspešnosti. To so scenariji uspešnosti, ki sem jih že omenil. Razmišljamo pa tudi o tem, da bi to dodali v neko kombinacijo, tako da ne bi prišlo do mm, pomankanja te informacije, do te brzili in zato se mi zdi, moramo vsaj razmisliti o tem potem, kar zadeva več naložbene opcije. To je seveda zadeva, kjer, ki jo moramo um, zagotoviti rešitev v okviru RTS-ov. Um, v osnutku smo predvideli, da je družba, ki je, pomembna, ki je pristojna za pripravo, to informac, pripravo te informacije, prospekta, da zagotovi tudi to. Um, In sicer je to v, v odgovornosti zavarovalne družbe, da potrošnikom ponudi informacije o različnih skladih, v katere lahko vlagajo svoj denar. Potem gre tu za odnos med Mifidom in obveznostmi za uh, investicijske sklade v okviru zakonodaje Jusis, ampak mnenja smo, da je za potrošnika najbolj pomembna informacija ta, ki jo dobi, ko ga zavarovalna družba um, obvesti o tem um, torej z različnimi um, um, prospekti. Ampak um, vsi eh, kiti, ki so bili oblikovani v preteklosti z jusi, se bodo preoblikovali v pripse, vendar razumemo, da eh, je treba pri tem eh, rešiti tudi določena zakonodajna vprašanja. Bilo je nekaj vprašanj tudi v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti. V posvetovanjih smo bili mnenja, da je treba vključiti te eh, izvedene finančne instrumente. Tudi v preteklosti je bilo tako. Po teh posvetovanjih poskušamo eh, zagotoviti več podrobnosti o tem, kako bi različne izvedene finančne instrumente eh, vključili v razkritje teh informacij. In pri končnih RTS-ih uh, bodo predvidene tudi podrobnosti glede rešitve tega, pri čemer moramo upoštevati uh, pripombe iz uh, posvetovanja. Na vsak način pa to želimo vključiti. Potem kazalnik tveganja in element, da bi imeli samo en kazalnik. Želim še enkrat povdariti nekaj, kar moramo na vsak način upoštevati v teh razpravah. To delamo za potrošnike in zato je parlament hotel eh, tudi um, tiste potrošnikov oziroma ankete med potrošniki in da se opremo uh, na to. In eden od glavnih zaključkov iz te ankete uh, je ravno ta, da moramo imeti en kazalnik, to je zaradi lažjega razumevanja, ne pa več kazalnikov, ki jih potem ljudje ne razumejo in ki jih tudi ne morejo analizirati. Ali to pomeni, da je to nekaj enostavnega, torej da vključimo tržno tveganje in druga tveganja v en eh, kazalnik. To prav gotovo ni enostavno, ampak metodologija, ki smo jo pripravili, in kio še pilimo, ta metodologija bo transparentna. In tu bomo vključili elemente volatilnosti, pa tudi eh, možnost največje izgube v določenem finančnem instrumentu. Um, um, ob koncu moramo naprimer, seveda sprejeti nek kompromis, ampak pomembno je, da damo potrošniku nekaj v roko, kar lahko uporablja. In to je bilo zelo jasno pri teh anketah, ki smo jih izvedeli, izvedli med potrošniki in to moramo na vsak način vključiti v ta predlog in tudi to bomo posredovali v svojem predlogu komisiji. E, torej, um, um, nadaljevali bomo s to kategorijo 1 do 7, šli bomo seveda globlje pri metodologiji, želimo uh, biti bolj jasni, bolj pregledni, kako se agregirajo različna tveganja, ampak zaradi, zaradi lažjega razumevanja se mi zdi, da je to edina pot, ki um, je možna. E, kar zadeva stroška in zmanjševanje donosa, želim potrditi, da želimo vključiti oboje. E, tako v denarni vrednosti, kot tudi v odstotkih, to je nekdo vprašal. In pri stroških bomo imeli indikator skupnih stroškov, tudi to je nekdo vprašal. Ah, torej skupni stroški. Imeli bomo torej kazalnik stroškov s eh, kumulacijo vseh stroškov. To je seveda jasno. Mislim, da sem s tem odgovoril na večino vprašanj, če ne kar na vsa. In seveda smo odprte na daljne razprave in na daljne vprašanja. Še eno vprašanje, Gabriel, da bi razumeli nekaj bolje o izvedenih finančnih instrumentih. E, torej, tu omenjate možnost eh, posebnega dokumenta s ključnimi informacijami za te instrumente ali kako? Ideja. Eh, in v tem tednu bomo še imeli sestanke o tem, torej da vključimo dokument s temeljnimi informacijami iz, pri, iz pripov in da gremo potem globlje, kako za različne fina, izvedene finančne instrumente izpolnimo kriterije iz kidov. Ne bomo imeli različne kide, temveč isti kid, ampak seveda je potrebnih veliko razlag in podrobnosti za različne izvedene finančne instrumente, tako da bi um, v praksi uh, lahko uh, um, uporabili vse informacije, ki so potrebne in ki jih um, moramo imeti. V Kidu sedaj pa dobi besedo komisija. Hvala, da začnem s časovnico. Mislim, da je dober znak, če smo si enotni, da se moramo držati časovnice. ISA bo storila vse, pa tudi komisija, da bo to možno, tudi kar zadeva Ehm, prevajanje in druge dolgočasne administrativne zadeve. Na vsak način pa bi to želeli sprejeti še pred poletnimi počitnicami, tako da boste imeli tudi vi čas si to ogledati. Kar zadeve intervencijska pooblastila za EOPO, s tem želimo nadaljevati čim prej ehm, pri pristojnostih IBA in ISMA. E Eh, to je seveda odvisno od uveljavitve MIFIR eh, in MIFID, kar zadeva mandat za okoljske in socialne standarde, smo v procesu oblikovanja letih. Eh, to bo posredovano vsem trim nadzornim organom. Nadzorni organi bodo, se bodo potem posvetovali o tem in si ogledali tudi že obstoječe standarde in potem nam bodo posredovali kak nasvet, kako upoštevati eh, te teme tudi v nadaljnem postopku. Potem MIFID, MIFIR in povezave s tem v naših analizah menimo, da PRIP lahko napreduje sam, eh, da odlog MIFIDA in MIFIRA ne more ustaviti PRIPA kaj ti um, industrija bo morala pripraviti, ki da ta uredba bo pripravljena in te ureditve so po moje tudi dovolj jasne za industrijo. Še nekaj besed o vsebini kidov. To je seveda v rokah iz, uh, iza. Mm, v tem trenutku samo nekaj besed o tem. Uh, pretekli performance, pretekla uspešnost. Mislim, da potrebujemo predvsem koristne scenarije za potrošnike, ki jim omogočajo, da dobijo občutek za nadaljni razvoj teh produktov. Če se prikaže pretekla uspešnost, to ni nujno veliko pomoč, ampak pretekla uspešnost je treba seveda upoštevati pri oblikovanju teh scenarijev. In nadzorni organi trenutno ravno delajo na tem in se mi zdi, da bi to bila tudi dobra pot eh, za naprej. Potem pri izvedenih finančnih instrumentih, ki sodijo v področje uporabe pri psov, niso izuzeti iz tega, seveda pa si je treba ogledati, kako natančno ravnati z njimi, eh, k, k, v kakšnih časovnih presledkih je treba eh, ažurirati informacije, da ne bodo nastala tudi prekomirna bremena pa tim um, multiopcionalni produkti. Um, mi smo v prehodni fazi. Vemo, da obstaja prehodna faza za Jusite, ki je bila spoštovana, obenem pa moramo zagotoviti, da vse, kar sodi v kide in pripe, je primerljivo, tako kot je Gabriel Bernardino razložil. Um, um, um, torej za kombinirane proizvode potrebujemo vse informacije, ki so vključeni potem v dokument s ključnimi informacijami, predvsem pri oblikovanju um, informacij o nekem naložbenem produktu. Imamo še nekaj časa. Če e, poročevalec, če poročevalci v senci želijo besedo, imamo še nekaj minut za to, mogoče še kakšna dodatna pojasnila. Uh. Thank you for being here. Hvala, da ste bili tu. Hvala za predstavitve. Hvala tudi za to, kar ste povedali o časovnici in tudi za delo, ki ga opravljate za to, da bi eh, bolje ocenili določene produkte, predvsem tudi derivate, eh, izvedene finančne instrumente seveda vam bomo tudi še naprej postavljali vprašanja. Mislim pa, da lahko ocenimo, da je to bila zelo koristna izmenjava. Ne, sedaj pa bomo prekinili sejo do 15 čez 11 in potem se bo začelo zaslišanje um, kandidata za izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine EUPA.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 Dear colleagues, Dragi kolegi, mislim, da lahko počasi začnemo. Smo pri sedmi točki na dnevnem redu in sicer gre za imenovanje novega izvršnega direktorja organa EIOPA, torej Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine. To je javna predstavitev, javno zaslišanje in sicer v kontekstu imenovanja novega izvršnega direktorja EOPE. Imeli smo odprt izbirni postopek eh, in gospod Fausto Parente je bil imenovan. Pozdravljam ga tukaj v odboru EKON, eh, odbor nadzornikov v EOPI je izbral njega za ta položaj. In njegovo imenovanje pa mora potrditi tudi parlament, zato je Ekon organiziral zaslišanje tega izbranega kandidata. In sicer bomo govorili o njegovih nalogah v prihodnih letih. Danes popovdne bomo potem eh, glasovali o eh, poročilu o imenovanju gospoda Parenteja. Končno glasovanje pa bo v Strasburu marca. No, zdaj lahko podate svojo uvodno izjavo v približno petih minutah, potem pa bodo sledila še vprašanja. Hvala. Hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora Ekonu. Veliko veselje in čast mi je, da sem danes tukaj v organu, ki neposredno predstavlja evropske državljane. Povedal bom nekaj o ključnih izzivih za EU po naslednjih petih letih in potem tudi nekaj o eh, svojem prispevku k temu. Naloga EOPE je, da še naprej izgrajuje eh, verodostojen nadzorni organ. Imamo tri ključne prioritete za naslednjih pet let in sicer gre za krepitev nadzorne konvergence, za krepitev zaščite potrošnikov in pa za ohranjanje finančne stabilnosti. Pri prvi temi zdaj že imamo uh, solventnost 2 in to je odlična priložnost uh, da povečamo eh, skladnost med nacionalnimi pristopi. Zdaj smo se obrnili iz eh, regulative v nadzor. Želimo zagotavljati enake možnosti za vse eh, zavarovatelje in pa za vse imetnike polic v Evropski uniji. Veliko je bilo narejenega, ampak še vedno nas čaka veliko dela, za dokončno harmonizacijo. Zdaj pripravljamo nadzorni eh, priročnik, potem jo pa mora zagotavljati tudi eh, kompetenten feedback, torej povratne informacije za eh, nacionalne nadzorne organe. EU pa je v enkratnem položaju, da lahko nacionalnim nadzornim organom svetuje o najboljših praksah, da spodbuja najboljše prakse in jih tudi širi po Evropi. Potem imamo drugo prednostno nalogo, to je varstvo potrošnikov. Tukaj moramo uh, spet spostaviti zaupanje potrošnikov, to je ključni izziv, naš ključni cilj, ki zahteva uh, tudi okrepljena pravila za obnašanje na trgu in pa nadzor trga. In zato potrebujemo učinkovito upravljanje produktov. Eh, želimo tudi izhajati iz potreb in interesov potrošnikov eh, in upoštevati je treba potencijalne in pa že obstoječe imetnike polici in njihove interese. EU pa je že začela delati na varstvu potrošnikov, to moramo še razviti naprej, tako da bo upoštevano načelo proporcionalnosti, želimo tudi okrepiti harmonizacijo povsod po Evropi, pri tem pa spoštovati tudi razlike med nacionalnimi eh, trgi in pa različnimi distribucijskimi kanali. Zame je glavno vodilo pri tem naslednje, da se uh, trudimo za uh, izpolnitev potreb potrošnika. Na ta način lahko oblikujemo zavarovalniški produkt, ki bo prinesel dodano vrednost za potrošnika. Na ta način se bo tudi trg. Uh, vzdržno razvijal in bomo spet vzpostavili zaupanje potrošnikov. Potem pa eh, pogoj na trgu. Mi smo že izvedli številne stresne teste, to je pomembno orodje za to, da se opredelijo tveganja. S tem bomo nadaljevali še naprej imamo že skupno bazo podatkov za zavarovalniški sektor in to nam bo omogočilo, da še naprej krepimo svoje dejavnosti in koordiniramo uh, eh, nadaljna prizadevanja, ki jih bodo izvajala tudi. Uh, ki jih bodo izvajali tudi nacionalni organi. Potem imamo tudi eh, tako imenovane PEP, e torej osebne zavarovalniške proizvode veliko projektov je in EU eh, e pa se mora spremeniti, zato da se bo prilagodila novim fazam dela. Sam sem pripravljen upravljati te nove faze, eh, želim zagotoviti, da eh, se vse skupaj prenese tudi v dnevno delovanje našega organa. Sam imam dolge izkušnje pri upravljanju različnih kompleksnih projektov, v mednarodnem okolju delujem že dolga leta, imam evropsko usmerjenost, podpiram evropsko idejo. Pri EDD smo imeli eh, pred kratkim pogajanja in tem se je ukrepil moj položaj oziroma sem eh, še bolje začel razumeti, eh, kako je treba poiskati rešitev na evropski ravni. Poleg tega sem bil upleten tudi v procese v Italiji na tem področju in to je tudi okrepilo moje znanje na tem področju. Naj povem samo še, da mi bo veliko čast, da bom lahko delal za Evropsko institucijo in če bom imenovan, eh, se bom trudil za še bolj verodostojen in močnejši eh, nadzorni organ, eh, ki bo osredotočen na evropske državljane in njihove interese. Poskrbel bom, da se sliši glas naših državljanov, pripravljen vam bom poročati. Eh, kadar boste to želeli. In upošteval bom seveda uh, evropske potrebe na tem področju. To je zaenkrat vse. Hvala za pozornost. Eh, prvi govorec bo Burhar Balc. Izvolite. Posna. Hvala, gospod predsednik. <clears throat> Gospod Perinti, lepo, da ste danes tu v našem odboru. Imam najprej dve vprašanji. Uh, Potem bom imel poznaje verjetno še priložnost postaviti dodatno vprašanje. Gospod Perinte, bili ste del strukture CIOPS. E Od vsega začetka ste bili zazopani tudi v EOP-i, zato vas sprašujem, kako želite v svoji vlogi delovati nepristransko kot izvršilni direktor EOP-e e in kako se želite zauziti za to, da bodo upoštevane zahteve parlamenta, kot naprimer prioritizacija evropskih zadev na osnovi zakonodajnega mandata, naprimer obsežna proporcionalnost, sorazmernost je ena od teh tem, to je prvi del vprašanja. Drugi del, mnoga leta ste delali za nadzor zavarovalnic v Italiji. Sprašujem vas, kaj si pričakuje od prvih bilanc evropskih zavarovalnih podjetij v okviru Solvency 2 in kako ocenjujete zahteve zavarovalnih pogodb, da se odpre, odpre Solvency 2 ali menite, da je treba zaenkrat uveljaviti Solvency 2 in da je treba potem zahteve za revizije eh, upoštevati ob koncu tega postopka? Thank you, Mr. Balc. Eh, Hvala, gospod Balc. Glede prve točke naj povem naslednje. Eh, na mednarodnem prizorišču delujem že nekaj let predsedoval sem številnim delovnim skupinam v EOP. In sem resnično evropsko usmerjen. Vedno sem se trudil za razvijanje rešitev za usklajevanje stališč v interesu projekta EU. In to uh, lahko priznajo vsi moji kolegi. tukaj ne vidim problema neodvisnosti. Moja vloga bo v tem, da eh, strategijo EIOPE prenesem v dnevno delo te organizacije. Seveda se bom usklajeval z odborom in s parlamentom. In v tem pogledu mislim, da kritika ni upravičena. Potem druga stvar, mislim, da je treba pregledati eh, projekt, kajti noben projekt ni popoln. Solventnost 2 je bila razvita po nekaj eh, letih, oziroma je bila razvita eh, v nekem drugem obdobju in zdaj po nekaj letih že imamo določene izkušnje s tem. In pri reviziji solventnosti 2 bomo morali to upoštevati mislim pa, da je treba ta pravila izpolnjevati in potem bomo videli, katera so tista področja in pa kje so možnosti za poenostavitev. To je tisti ključni projekt, eh, eh, na katerem bo treba delati pri pregledu solventnosti. Še dodatno vprašanje? Ali lahko kaj več poveste o proporcionalnosti? Dobro. Eh, številne stvari so že bile dosežene do zdaj, posebej pri poročanju. Še naprej bo treba delati na tem. Jasno je, da eh, proporcionalnost eh, ne pomeni tega, da določenih stvari ni treba delati. Treba je še naprej opredeljevati področja, ki jih lahko v okviru proporcionalnosti nadalje razvijamo. Tudi, ko gre za varstvo potrošnikov, naprimer. Tukaj se moramo izogniti temu, da bi se vsi obračali samo na velike skupine. Eh, na tem področju smo že veliko naredili. Eh, predvsem, kot sem rekel, pri poročanju, pa tudi pri upravljanju je bilo veliko storjenega, ampak še vedno obstaja prostor za napredek. Kot sem rekel, eh, na začetku ni nič popolno zdaj moramo živeti v novem okolju s solventnostjo dve in si prizadevati za izpolnjevanje te solventnosti. Pri tem pa moramo biti pozorni, katera področja lahko še nadalje razvijamo. Tukaj imamo sodelovanje z deležniki, imamo tudi instrumente, ki so nam na voljo in prepričan sem, da bomo dosegli dobre rezultate. Hvala, Elisa Ferreira. Eh, hvala, gospod Parente, da ste danes tukaj govorila bom angliško, da olajšam dialog med nama. Mislim, da smo zdaj v zelo zanimivih časih, so pa ti časi tudi nevarni. EU pa je uh, sicer res uh, dokaj mlada organizacija, ampak uh, eh, na njo je naslovljenih že veliko zahtev v zvezi z proračunom, ki ga ima. Tako da se boste morali odločati. In eh, moje prvo vprašanje zadeva ravno to. Če boste morali izbrati določena področja pri svojem delu, kakšna bi bila vaša vizija za EOPO? Kako se boste ukvarjali z varstvom potrošnikov v tem okviru, na primer? Potem drugič, okrepiti moramo povezave med različnimi enotami eh, v različnih eh, nadzornih organih. Eh, niso vse stvari ločene na trgu in kako se boste vi trudili za koherentnost in konvergenco v nadzornem okviru med EOP-om in drugimi institucijami. Pa še en pomemben element eh, za varčevalce je, da bodo bolje razumeli tveganja na zavarovalniškem trgu. Imamo tudi tako imenovano schemo PEP, e torej vse evropsko schemo osebnih pokojninskih produktov. Danes je okolje eh, tako, da so obrestne mere zelo nizko, nizke in eh, zanima me, kako nekaj privrčevati na ta način prek eh, pepa ali eh, kakšnih drugih instrumentov. Dobro, prav imate, res smo v zahtevnih časih in treba je vzpostaviti prioritete pri našem delu. Ampak mi izhajamo iz varstva potrošnikov, to je ena naših ključnih prioritet. Vse naše dejavnosti so povezane z varstvom potrošnikov. postavljanje prednostnih nalog je potrebno, eh, še posebej, če proračuna ni dovolj za vse dejavnosti. In v tem pogledu se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za podporo eh, glede proračuna v preteklih letih. Upam, da se bo ta podpora nadaljevala. Vseeno pa eh, bomo morali upravljati te omejene vire in si prizadevati za učinkovitost, to je nujno potrebno, torej procese bo treba poenotiti, eh, optimizirati, vendar pa varstvo potrošnikov ostaja ključna prioriteta. IDD e oziroma izvajanje tega bo dobra priložnost, da eh, s tem začnemo. Eh, upam, da bomo oblikovali dober dokument in dobra pravila in potem bo treba nadaljevati z nadzorom. Eh, na tem področju, tako kot smo delali v preteklosti, eh, s tematskimi eh, revizijami, pregledi in tako naprej. In treba je zagotoviti več zaščite za imetnike polic. No, kar pa se tiče povezav z drugimi institucijami in z ESAMI, vidim, da skupni odbor dobro deluje. Sam sem vodil finančni Eh, odbor za finančne konglomerate. Obstaja potreba, da se to sodelovanje še okrepi. To je res, ampak eh, duh sodelovanja že obstaja. Moramo spoštovati drug drugega in pa razlike med sektori, eh, vendar pa to ne pomeni, da sodelovanja ne bi mogli še dodatno okrepiti. Kar pa se tiče pepsov, Mislim, da je to dobra priložnost za to, da se razvije pravi notranji trg na področju pokojnin. Čezmejne dejavnosti zdaj niso bile eh, v zadostni meri razvite, eh, šlo je predvsem za nacionalne trge, eh, ne pa toliko za notranji trg. In to bo priložnost, da okrepimo možnost in pa izbiro za potrošnike, da si eh, zagotovijo ustrezen pokojninski sistem. To vsi potrebujemo tukaj v EU. Zdaj imamo javna posvetovanja in upoštevali bomo vse komentarje deležnikov. Zdaj res trdo delamo na tem in bomo s tem tudi nadaljevali. Hvala. Okay, Swinburne. Hvala. Mm, profesor eh, Luke Ashley vas je vprašal že številna vprašanja. Na prejšnjih srečanjih eh, sama pa bi se osredotočila na vlogo eh, agencij ESA in na vlogo parlamenta. Odkar so bile vzpostavljene ESA, smo sprejeli veliko zakonodaje. Na prvi ravni ta zakonodaja zahteva, da ESA pripravijo veliko sekundarnih pravil za nas vloga oziroma povezave med ISAMI in komisijo, ko so eh, pripravljali eh, RTS in ETS. To je bilo še posebej zanimivo in pomembno za nas. Eh, tudi interakcija s parlamentom je ključnega pomena. Ampak ta komunikacija je zaenkrat problematična. Demokratičen nadzor ukrepov na drugi ravni je problematičen, problematična. Prav tako je dialog med agencijami ESA in Evropskim parlamentom v eh, procesu na drugi ravni. Kako boste vi osebno zagotovili, da bo EU pa sodelovala z Evropskim parlamentom, preden bo sprejela ukrepe na drugi ravni? No, mi kot parlament bi jih lahko eh, zmanjšali te ukrepe v prihodnje. Kakšne pa so vaše nacionalne izkušnje, teh imate veliko in kako boste zagotovili. Eh, enotno spoštovanje ukrepov insolventnosti dve, naprimer na nacionalni ravni. Let me say that it's uh, from one side it's clear that the there is Jasno je, da obstaja potreba po sekundarni zakonodaji, to potrebujemo, kajti eh, ne moremo na prvi ravni rešiti vseh podrobnosti. Mislim, da je to jasno. Eh, moramo pa biti odgovorni in moramo tu predstavljati svoje delo na različnih stopnah procesa. Tako bomo zagotovili, da upoštevamo tudi vaše zahteve in skrbi. To je nekaj, kar je že potekalo, ampak eh, je treba to sodelovanje še nadalje ukrepiti. kadarkoli bo le možno, uh, si bomo morali prisluhniti in meni je jasno, da obstaja nujna potreba po predstavljanju našega dela tukaj uh, pred vami in po prevzemanju odgovornosti. Ta vidik je pomemben. Nadaljni korak bi lahko bil, da imamo interakcijo tudi potem, ko se prva stopna razvije oziroma uh, ko je prva stopna pri ESAK dosežena, ne gre za to, da bi mi si prisvajali delo so zakonodajalcev, ampak je treba bolje razumeti, eh, kakšno je ozadje med določenimi določbami v primarni zakonodaji. Potem pa lahko nadalje razvijamo eh, delo na tem področju. Dialog je zame pomemben v vseh fazah eh, procesa sprejmanja odločitev. Do zdaj je to potekalo na eh, drugi ravni. Mi eh, smo dokaj neodvisni od komisije, ko oblikujemo osnutke na svetov. Pri tem upoštevamo tudi vaše želje in zahteve in kako to bolje razviti je, je po mojem mnenju uh, v tem, da ko je dosežena prva raven, da se o tem pogovorimo in mislim, da bo potem eh, delo na uh, drugi in tretji ravni bolje potekalo. Tudi kar se tiče nacionalne ravni, Eh, naj povem, da se soočamo z istimi skrbmi kot druge države. Solventnost 2 je stvari radikalno spremenila in to je prineslo veliko priložnosti, pa tudi nekaj strahu. Obstala je potreba oziroma zahteva, da bi eh, zagotovili podrobne navodila o tem, kako izvajati ta sistem. In zato smo na ravni EOP sprejeli določene smernice. Nekateri pravijo, da jih je preveč, ampak vseeno te smernice pomagajo pri zagotavljanju podrobnih eh, informacij za naprimer italijanske zavarovalnice. Brez tega bi imeli težav več, kot jih imamo zdaj. Kore van Nuvenhojzen ni eh, tukaj, je pa naslednji Peter Ježek gave me a list of some 87 questions, but I will. Kora mi je dala seznam uh, kakih 87 vprašanj, uh, pa jih bom postavil samo nekaj. Gospod Parente, ali nam lahko poveste, katere so najpomenejše lekcije, ki ste se jih naučili v treh letih, ko ste delali na trenutnem delovnem mestu? In uh, katere izkušnje iz tega preteklega obdobja boste uporabili tudi pri delu v EUP-i pri delu izvršnega direktorja. Kakšne spremembe bi uvedli v dnevno delo EUP-e in eh, kako se dnevno upravljanje EUP-e lahko izboljša po vašem mnenju? In potem pa me zanima tudi, kateri so ključni zunani in notranji izzivi za EUP-o, ki jih predvidevate v naslednjih petih letih. E- Hvala. No, glede prve točke naj povem naslednje. Izkušnje imam pri izvajanju sprememb, najpomembnejša v zadnjem času, v zadnjih treh letih, eh, je eh, bila v razvoju moje eh, agencije. Izvab je postal nova agencija IVSS. In sam sem bil vključen v delovno skupino, ki so jo sestavljali številni eh, menedžeri, tudi iz prejšnjega ISOP-a in pa iz italijanskih bank. V Italiji je prišlo do združitve zavarovalniškega nadzora in pa bančnega nadzora. In projekt, ki sem ga vodil, je omogočil delo novega organa z novimi postopki. Optimizirali smo eh, postopke, porazdelili naloge in sredstva in pripravili tudi eh, novo organizacijsko schemo. Ta izkušnja se mi zdi pomembna tudi za EOPO, kajti s tem je povezano drugo vprašanje, ki ste ga postavili. EOPA je v podobnem položaju. EOPA se je razvila, veliko dosežkov je bilo v zadnjih petih letih. Zdaj pa, ko se je povdarek prenesel z regulacije na nadzor, mislim, da moramo osebje drugače prerasporediti, mogoče ga tudi eh, delno preusmeriti oziroma prekvalificirati. Zaenkrat smo dobro delali pri pripravi eh, ukrepov, političnih ukrepov, zdaj pa se moramo bolj osredotočiti na eh, nadzorno konvergenco in mogoče bo potrebno osebje tudi drugače razporediti glede na novo fazo, ki je pred nami. V tem pogledu mislim, da mi italijanske izkušnje lahko eh, zelo koristijo. Glede izzivov, ki so pred EOPO, naj povem naslednje. Zunani izzivi so tisti, ki čakajo tudi eh, zavarovalniški sektor v celoti, nizke obrestne mere, potem eh, volatilnost na trgih in tako naprej. Eh, zaradi tega je položaj zavarovateljev danes bolj negotov. In mi moramo še naprej izvajati stresne teste, zato da zaznamo tveganja in pa šibkosti nacionalnim nadzornikom moramo tudi omogočiti, da bodo lahko eh, sprejemali ukrepe in se izognili temu, da bi eh, pogoji na trgu povzročali težave. Kot sem rekel, Solventnost 2 zagotavlja bazo podatkov za eh, vse zavarovalniške podjeme in to bo osnova, na kateri bomo lahko še naprej nadgrajevali našo kapaciteto za uh, zaznavanje uh, šibkosti in tveganj. Uh, pri tem se moramo posvetovati z nacionalnimi nadzorniki, uh, da skupaj opredelimo tveganja. Hvala. Je kdo tu skupine GUE? Ne. Sven pa bo spregovoril v imenu zelenih. Izvolite. Hvala, da ste tu z nami. vaše izkušnje kažejo, da ste dobro pripravljeni za to nalogo. Vloga nas zelenih eh, v tem odboru pa je, da se dotaknemo tudi kritičnih eh, vprašanj, zato tega ne vzemite osebno, ampak je takšna pač naša vloga. Ko smo se pogajali o zadnji fazi solventnosti 2, smo videli, da je italijanska vlada zelo aktivna, um, prizadevala si je za posebno obravnavo. S tem bi rad, s tem v zvezi bi postavil dve vprašanji, ko je šlo za kontraciklične premije, ki so asimetrične in to je proti logiki finančne regulacije. Torej, ko se trg. Uh, vrti v eno smer, ne v drugo. No, takrat eh, smo dobili vtis eh, eh, strani italijanske vlade, da se je zelo zauzevala za ta proticikličen proces. Potem imamo tudi posebno obravnavo za sodelovanje določenih zavarovalnic v tej schemi in to naj bi bilo brez tveganja predvsem to velja za italijanske predstavnike, ali ste bili vključeni v sprejmanje odločitev v zvezi s tem in pa v položaj oziroma stališče italijanske vlade. Kakšno pa je vaše osebno stališče v zvezi s tema dvema temama? Eh, oboje gre v, je v nasprotju z načelom eh, previdnosti. Let me say that uh, I was involved in the solvency 2 negotiation vključen sem bil v pogajanja o solventnosti dve kot eh, tako imenovan tehnik. Z eh, tehničnega vidika eh, sem nadzoroval in pomagal ministrom voditi pogajanja. Včasih sem bil prisoten tudi na sestankih sveta in sem govoril v imenu italijanske vlade. Zato se zavedam tega, kar ste izpostavili. Do tega je prihajalo vsaj v določenih fazah projekta. No, lahko rečemo, da proticiklična premija je nekaj, eh, s čemer solventnost v bistvu ni eh, povezana. Italijanska vlada je takrat prosila za nekaj drugih stvari. Ampak trenutni sistem po mojem mnenju ni proti eh, prudencijskemu pristopu, ki ste ga omenjali. Gre za ukrep, da zagotovimo ustrezno ravnovesje v času krize. Bolje moramo razumeti, kako eh, to deluje, še posebej bomo to morali dobro razumeti takrat, ko bomo stvari začeli izvajati. O, prosti Sven, naj gospod zaključi, potem pa lahko postaviš pod vprašanje. Ne smemo se prekinjati. kot sem rekel, odprti moramo biti za to, da se sistem po potrebi spremeni, če bomo ugotovili, eh, da obstajajo šibkosti v sistemu. Revizija solventnosti 2 je že bila izvedena. Še bomo delali na tem, tem, da bomo zbirali izkušnje v prvih letih izvajanja in potem to pregledali. Pomembno pa je razumeti, eh, kakšne so pravi šibkosti tudi konkretno glede sodelovanja pa imate prav, to ni brez tveganja, tveganje sicer nižje, tako kot ga uporabljamo za prehodno obdobje, takrat pa eh, so menili, da če imamo investicijo na dolgi rok oziroma gre za sodelovanje v investiciji na dolgi rok, da to ni v nasprotju s prudencijskim pristopom solventnosti 2. Seveda imate lahko drugačno mnenje, ampak eh, ta zahteva po dolgoročnih investicijah postaja vse pomembnejša. In mislim, da moramo tudi v tem primeru biti pozorni, ko revidiramo solventnost 2 in eh, po potrebi treba tudi spremeniti eh, pravila za sodelovanje. Do sprememb bo verjetno prišlo, ampak ne bom se o tem odločal uh, samo jaz in zdaj. Časa sicer ni več, ampak vseeno lahko postavite uh, dodatno vprašanje. No, zelo na kratko. Ne vem, zakaj proticiklična premija ni proti prudencijskem načelu, če ste pravzaprav sprejeli, da, vredn, da so vrednosti lahko eh, znižane, ni pa zahteve po rezervi. Eh, ne prosim vas, da se zdaj tukaj odločite, ampak eh, ker kandidirate za tako delovno mesto, me zanima, kakšno je vaše mnenje o tej obravnavi. In, uh, Eh, ni logično, da dolgoročne investicije dobijo drugačno obravnavo eh, v enih ali drugih pogojih. Dobro, dovolj je bilo. Časa nam že zmanjkuje. Eh, naloga za kandidata je, da izvaja uredbo. Uh, na nas pa je, da jo spremenimo, če je treba. No, eh, kontraciklična premija ni samo en ukrep, ampak gre za eh, cel svežen dolgoročnih ukrepov, ki eh, se uravnotežujejo z določenimi kvalitativnimi zahtevami. Ne gre torej za, neko, za nek nepreviden pristop. Glede tega se ne strinjam z vami. Na sistem je treba gledati kot na celoto. Izvajanje dolgoročnih ukrepov e, mora biti vzpostavljeno v določenem okviru in nadzornik ima vse instrumente na voljo, da razume, ali ti ukrepi omogočajo to, da se preseže nek kritičen trenutek na trgu ali pa gre eh, samo za nepreviden pristop. In to je naloga nas, nadzornikov, da to ugotovimo. Upam, da se bomo s tem tudi ustrezno soočali uh, po našem previdnostnem načelu. Hvala. Uh, Najlepša hvala, FDD. Nikogar ne vidim. Pa tudi ne uh, za ENF. Uh, torej se vračamo v gospodu Balcu. Najlepša hvala, gospod uh, predsednik imam še eno vprašanje. Evropska komisija je lani novembra napovedala, da bo podala predloge glede nadaljnega zmanjšanja tveganja. To naj bi bil predpogoj za uh, zaključek projekta bančne unije. Italijanski eh, predsednik Mateo Renci eh, pa je dejal, da bo vložil veto glede eh, zmanjšanja tveganja za državne obveznice. Tukaj gre za Evropski odbor za sistemska tveganja, ki naj bi si to področje podrobneje ogledal. Eh, kako gledate na eh, to napoved italijanskega eh, premjera in kako vi sami ocenjujete tveganje? Govorimo o zavarovanju, ne o bankah. Samo šalim se, samo šalim se. razumem, da obstajajo tveganja povezana z državnim eh, dolgom in pričeli smo že z delom na tem področju. Če vam povsem odkrito povem, mislim, da v prihodnosti ne bomo imeli eh, več netveganega pristopa k državnemu dolgu ki bi temeljil na ničnem tveganju, potrebno jih si ogledati vse ukrepe, in uh, ti ukrepi morajo biti uh, sprejeti uh, povsod, tako na zavarovalniškem, kot tudi na bančnem področju. Naša naloga je, da si ogledamo uh, vse uh, možnosti, vse pristope, uh, makrofinančni uh, pristop in uh, s tem se bomo ukvarjali v okviru uh, solventnosti 3. Uh, eh, no, gospod Renci, včasih se z njim strinjam, včasih malo manj. Mislim, da je to v statutu direktora EOP, da ne sledi nujno navodilom nacionalnih eh, predsednikov vlad. Nina Džil. Hvala lepa, gospod predsednik, in dobrodošli, gospod Parente. Pretekli teden je Joba predstavila svoje prednostne naloge za leto 2016, niste pa omenili Fintexa. To je področje, ki se razvija. E, samo lansko leto e, so ta podjetja pritegnila 550 e, milijonov vlagan uh, samo uh, v Združenem kraljestvu. Torej, podjetniško okolje se naglo spreminja, pojavljajo se veliki uh, tehnološki izzivi in zato se mora industrija tem uh, hitrim spremembam prilagoditi. potrošniki pričakujejo več, eh, kajti eh, želijo hitrejše in boljše storitve, tudi na področju finančne tehnologije. In eh, videli smo, da je podjetje kot recimo Hoover vzpostavilo kratkoročna zavarovanja, ki jih je moč kupiti v sekundi, Eh, če si eh, dovolj hiter eh, ali pa v nekaj minutah potrebuješ le pametni telefon in pa kamero. Kar me zanima je, kakšen je vaš pristop k temu tehnološkemu napredku, ki bo spremenil tudi zavarovalniško industrijo. Kateri izzivi se pojavljajo na tem področju in kako se z njimi uspešno soočiti? Kako zagotoviti, da. Uh, Bomo še zmeraj omogočali rast eh, inovacije, da ne bo preveč zakonodaje in preveč omejitev. Ja, prav imate. Tehnologija ponuja veliko uh, možnosti, hkrati pa seboj prinaša tudi veliko tveganj. Eh, mi želimo kot nadzorniki trgo omogočiti razvoj novih priložnosti, hkrati pa želimo zagotoviti, Eh, da bodo tudi potrošniki ustrezno obravnavani in da tveganja ne bodo prevelika. Kako to doseči? Včasih je lažje nadzorovati platformo, eh, ki ponuja zavarovalniške storitve. Eh, kot pa tradicionalne posrednike, ki, imajo, ki so v stiku eh, z strankami. Ne moreš biti zmeraj prisoten eh, pri sestanku tega posrednika z stranko, ne moreš neposredno oceniti njegovega obnašanja in tako naprej. Tehnološka platforma včasih zagotavlja vir informacij za nadzornika. Z enim samim eh, pregledom eh, lahko pregledaš eh, številne zavarovalne police, njihovo obliko in tako naprej. Imamo uh, ustrezne instrumente. V Italiji smo recimo uh, pripravili primerjalno analizo in prej sprejeli smo ukrepe zopr eno eh, podjetje, ki ni delovalo v skladu z zdravim finančnim upravljanjem. Pripravili so namreč finančno analizo zgolj eh, za eh, nekatere ponudnike. Imamo torej ustrezne instrumente. In nadzor ni nujno težji kot na tradicionalnem trgu, ker imamo veliko število posrednikov, eh, ki eh, sodelujejo z potrošniki. Torej, nadaljevati moramo z delom na tem področju in zagotoviti moramo, da bodo spoštovana eh, pravila tržnega obnašanja, ki jih je potrebno tudi seveda natančno definirati. Najlepša hvala. S tem smo zaključili z uh, vprašanji in pa odgovori, razen če še kdo želi besedo, gospod Franculica. Hvala lepa, gospod predsednik, najlepša hvala. Jaz sem bil eh, član eh, nadzornega organa za zavarovanje v Romuniji nekaj let in zanima me, gospod Parente, kako se nameravate odzvati na spore med nacionalnimi nadzornimi organi? Eh, kakšni instrumenti so vam na voljo? Eh, katere instrumente boste uporabili? Poleg tega pa. Uh, se moramo zavedati, da se vsakodnevna analiza, vsakodnevni nadzor uh, še vedno izvaja na nacionalni ravni, eh, medtem ko IO pa izvaja makrofinančno analizo. Eh, vemo pa, da so razlike med eh, nacionalnimi nadzornimi organi izjemno velike. Ali ne menite, da potrebujemo standardizacijo tega nadzornega okvira? evropskega nadzornega okvira tudi na nacionalni ravni. Kajti na ta način eh, bomo zagotovili eh, boljšo koordinacijo in hkrati bomo lahko sistem tudi poenostavili. Najlepša hvala. Hvala lepa, prav imate. Ne moremo standardizirati vsega. Ne moremo imeti enotnega pristopa za vse. ampak nadzorni eh, elementi seveda zelo pomembni in zato moramo poskrbeti za boljšo povezavo nadzornih organov in to je ena izmed prioritet, ki sem jo tudi izpostavil. Ko sem dejal, da si moramo dobro ogledati eh, nadzorne postopke, ki so trenutno uveljavi, eh, sem mislil na to, da moramo izbrati najboljše nadzorne postopke v Evropi, ampak to ne pomeni, da bi morali imeti enoten pristop. Upoštevati moramo namreč razlike eh, na nacionalnih eh, trgih. Eh, pri posrednikih je veliko možnosti za izboljšanje trenutnega nadzornega sistema. Kar zadeva spore med nacionalnimi nadzornimi organi, ti so predvideni v uredbi. Medijacija oziroma posredovanje je ena izmed nalog EJOPE. E, seveda mogoče vsega ne bomo mogli eh, rešiti na ta način, eh, ampak eh, če bo potrebno, je JOPA pripravljena posredovati med dvema nadzornima organoma in uporabiti instrumente, ki so ji na voljo, oziroma instrumente, s katerimi ste nas opremili vi kot zakonodajalec. Torej, ampak to je zgolj ukrep v zadnjem Eh, to je zgolj nujni ukrep eh, v primeru, da ga bomo zares potrebovali. Dobro, nimam več prošen eh, za vprašanja, eh, tako da lahko zaključimo eh, z tem zaslišanjem. Zdaj pa bomo imeli sejo za zaprtimi vrati. Hvala lepa, gospod Parente. Glasovanje pa bo potekalo ob 15.40, torej popovdne. Najlepša hvala.